Thank you all. Thank you. Hvala vsem. Torej, če se strinjate, pravzaprav je ravno pravi čas, ker smo doknadili zamudo, ki smo si jo nabrali tekom dneva. In zato prehajamo k deseti točki dnevnega reda. Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic Evropske unije. Letno poročilo za leti 2018-2019. Poročevalka je gospa Claire Daly iz GUE. In tukaj smo zato, da si ogledamo ta osnutek mnenja oziroma poročila. Beseda je vaša. Potem bo pa sledila razprava, če seveda želite. Poslanci boste lahko podali mnenja in pripombe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo me veseli, da lahko predstavim osnutek tega poročila. Rada bi se zahvalila uh, lastnemu uradu uh, in pa Guljanu iz uh, skupine GUE. Uh, za vso podporo pri pripravi poročila. Vsi tisti, ki delajo v sekretarijatu, nikoli ne dobijo zadostne zahvale, ampak oni nam pravzaprav veliko pomagajo. E, to je zelo zanimiva tema in prav je tako, kajti listina o temeljih človekovih pravicah je bila e, glavni dosežek Evropske unije. Ampak sedaj po desetih letih si moramo ogledati, e, tako smo prišli, koliko vsega je bilo izvedenega in eh, kako lahko ta listina postane resnično za naše državljane. In to je bil tudi pristop, ki smo ga obrali pri pripravi tega eh, poročila. Šlo je za bolj strateški pristop, če tako želite. Evropska komisija je namesto, da bi pripravila letno poročilo eh, letos, sprejela odločitev, da pripravi desetletno eh, poročilo in Tudi to poročilo parlamenta bo deloma odsevalo ta strateški pristop. Imeli smo zelo eh, produktivno sejo poročevalcev v senci vsi smo si prizadevali za bolj strnjeno poročilo. To, kar si želimo in kar potem na koncu dobimo, ni vedno eno in isto, ampak eh, vsekakor smo si prizadevali za bolj usklajeno poročilo. Eh, seveda ni, so bile izpostavljene vse eh, teme in to ni zaradi tega, ker bi menili, da te teme niso pomembne, ampak zaradi tega, ker je tudi veliko drugih eh, tem, eh, ki smo jih že obravnavali v tem odboru, recimo načelo pravne države, in ima smisla, da ponavljamo to, kar je bilo že obravnavano v eh, teh prispevkih. Želimo se osredotočiti na tista področja, kjer se človekove pravice ali ne spoštujejo, ali pa so ogrožene v določenih državah članicah ni zadostnega izvajanja te listine, v uh, drugih državah članicah uh, pa so te pravice ogrožene zaradi ksenofobnih in rasističnih idej, eh, zaradi sovraštva do beguncev, uh, prosilcev za azil uh, in tako naprej. Torej, skušamo biti nekoliko bolj osredotočeni kajti eh, ni potrebno, da eh, smo. Eh, ni potrebno, da si ravno izjemno pameten, da vidiš, da je to uh, poročilo deloma neuravnoteženo. Zakaj? Uh, zaradi tega, ker smo se odločili, osredotočili na pet ključnih področji, na svoboščine, na temeljne pravice beguncev, na načelo pravne države, na korupcijo in tako naprej. V osnutku poročila boste videli, uh, da so gospodarske in socialne pravice v tem trenutku preveč zastopane v uh, poročilu. Naj vam samo povem, da sem menila, da druge skupine najbrž k uh, temu ne bodo ničesar dodale in zaradi tega sem se bolj osredotočila na to. Eh, na drugih področjih pa sem zagotovila več manjverskega prostora, kajti kolegi so že napovedali Eh, svoje prispevke. In zaradi tega sem torej ubrala ta uh, pristop eh, in na ta način sem želela kolegom zagotoviti, da uh, bodo vzeli poročilo za svoje. Gospodarske in socialne pravice so po našem mnenju zelo pomembne, deloma so izven pristojnosti. Uh, organov Evropske unije in so v pristojnosti držav članic. Ogledati si moramo, kako vplivajo na gospodarsko in ekonomsko negotovost. Če nimaš strehe nad glavo, če nimaš dovolj hrane, potem te ne zanima ravno rasna diskriminacija. In to so teme, ki jih bo potrebno najprej eh, nasloviti. Zelo dobro se zavedamo, eh, da eh, so ravno pravice najbolj ranljivih eh, skupin pogosto v največji meri kršene. Potem eh, v drugem delu smo dali prednost reproduktivnemu in pa spalnemu zdravju. Eh, v nasprotnem primeru nima smisla govoriti o enakopravnosti. Potem pa diskriminacija Romov, to je vedno znova omenjena in povsem prav je, da je temu tako. Eh, Romkinje v Evropi eh, so ločeno naveščene v bolnišnicah, ne uporabljajo istih stranišč, ne spijo v istih spalnicah kot druge ženske. To je potrebno jasno povedati. Diskriminacija uh, romskih žensk uh, in pa reproduktivno zdravje, spolne zdravje in tako naprej. Potem svoboda medijev, pravica do uh, svobodnega združevanja. Vemo, da situacija beguncev in migrantov zelo zaposluje ta odbor in prav je tako. Pomembne pa, pomembna pa so tudi druga področja. potrebno se je ukvarjati tudi z korupcijo. To eh, je torej eh, zelo pomembno področje. Poročilo pa je zasnovano tako, eh, da bodo kolegi lahko podali predloge spremem. Tudi mi bomo dodali nekaj sprememb in veselim se že sodelovanja z vsemi skupinami upam, eh, da bomo lahko se skupaj eh, zasnovali tako, da bo poročilo ostalo osredotočeno, kajti če nečemor ne daš prednosti, potem tudi ne moreš ničesar doseči. In upam, da bomo se lahko tega lotili strukturirano. Rada bi se zahvalila kolegom, predvsem pa eh, njihovim zaposlenim za vse delo, ki je bilo upravljeno doslej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Daly. Zdaj pa imamo čas za razpravo in več kot zgolj vesel bom, če bom lahko dal besedo tistim, ki želite sodelovati v razpravi. Ampak začnimo s poročevalci v senci. No, pravzaprav. Imamo na seznamu kar nekaj članov. In najprej dobi besedo Karlo Resler iz ELS. Hvala tudi reporterju za njegovo delo na Hvala lepa in hvala lepa tudi poročevalki za opravljeno delo. Hvala lepa tudi za obrazložitveno izjavo. Ko govorimo o situaciji temeljnih človekovih pravic, je včasih tako, da na nekatera področja pozabimo, druga pa preveč poudarimo, čeprav razumemo, da želite ostati kar se da osredotočeni. Verjamemo tudi, da je pri uradnem poročilu veliko pomembnejše, da se opiramo povsem na dejstva in da skušamo obrati eh, celovit pristop k tako široko zastavljeni temi. mislim, da je potrebno omeniti nekaj specifičnih točk, kot je dejala že poročevalka. Recimo izpostaviti je potrebno položaj eh, beguncev, eh, romske skupnosti in tako naprej. Hkrati pa je potrebno izpostaviti tudi segmente, kjer so lahko pravice ogrožene, ker v nasprotnem primeru bomo poslali napačno sporočilo določenim ranljivim skupinam. Izpostavili smo številna področja, želimo, ki jih želimo vključiti v to poročilo. Vsekakor je eh, tukaj tudi situacija ranljivih skupin in eh, pa vprašanje njihovih pravic, ki so vedno bolj ogrožene. v naših predlogih sprememb bomo skušali vključiti vse te ranljive skupine in potem še zunanje meje Evropske unije. Mislim, da je potrebno upoštevati različne faktorje, um, tudi. verodostojno, verodostojen pristop eh, do beguncev, eh, človeško obravnavo in tako naprej. Eh, hiter digitalni razvoj je ravno tako ključnega pomena in to povzroča zaskrbljenost, kajti temelj človekove pravice so lahko kršene na različne načine, predvsem pa, ko gre za eh, osebne eh, človekove pravice in za varstvo osebnih podatkov. Eh, tudi antisemitizem je eden izmed problemov. to bi morali obravnavati v okviru svobode veroizpovedi, poudariti pa je potrebno tudi eh, svobodo izražanja, svobodo združevanja in svobodo razmišljanja. Žal se nam zdi, da to ni povsem vključeno v ta prvi osnutek, ampak zares pozdravljam zavezo poročevalke, da bo to vključila kasneje. to so torej predlogi. To, tudi, to so torej tudi teme, ki jih bomo vključili v svoje predloge sprememb. Veselim se že razprave in zares se bom potrudil, da bo to poročilo bolj uravnoteženo, bolj eh, celovito in obsežno. Najlepša hvala. Hvala, gospod Resler. Sedaj pa gospa Inser, ki je poročevalka skupine SD. Hvala lepa, tudi sama se želim zahvaliti poročevalki in sekretarjatu za uspešno delo. Zahvaljujem pa se tudi um, poročevalcem v senci za sodelovanje. No, verjetno ni treba, da to posebej poudarjam, ampak vseeno, demokracija, človekove pravice in pravna država niso nekaj, kar bi lahko jemali za samo po sebi umevne. Predvsem, ko vidimo, kako se situacija na tem področju slabša v nekaterih državah članicah. Ni spremljivo, da tukaj popuščamo. Kar se tiče poročila, Poročevalka je dobro povedala, da je poročilo kratko, osredotočeno in tudi sama menim, da je poročilo kot takšno bolj dostopno ljudem in bolj primerno za uporabo v vsakodnevnem življenju. V poročilu je veliko dobrih točk, ponekod pa so možne izboljšave kakor veste, so za nas socialdemokrate socialne pravice bistvenega pomena. Ti bi morale spadati med osnovne pravice. No, tukaj je sicer bilo nekaj uh, izboljšav. Poročevalka sama rekla, da se poročilo bolj osredotoča na socialne pravice, ne pa na ostale pravice, ki so prav tako pomembne in ki bi jih morali bolj izpostaviti, predvsem v teh časih. Evropska unija ni samo monetarna unija, ampak socialna unija, unija ljudi, ne samo unija kapitala. Vendar pa ne smemo pozabiti na to, da je to predvsem unija, ki temeli na skupnih vrednotah tako kot je zapisano v drugem členu pogodbe o delovanju Evropske unije. Skratka, to bi morali v poročilu bolj izpostaviti. Potem, ta poročila pogosto postajajo se z nam držav, ki so kršile pravice, torej ne glede na to, ali gre za večje ali manjše kršitve. In seveda bi morali obsoditi vsako kršitev, vendar pa to ne sme biti samo prazen seznam. Eh, v poročilu moramo pojasniti, zakaj so nekatere države omenjene, druge pa ne. Zatem mora stati neka ideja. V trutnem poročilu tega ne vidim. Ne smemo dopustiti, da bi takšna poročila postala zgolj neko politično orodje. Kot nova poslanka moram reči, da sem bila sita nekaterih eh, razprav tukaj. Nekatere države preprosto ne priznajo resnosti dogajanj v določenih državah članicah. Ne gre samo za izolirane primere kršitev človekovih pravic, pravzaprav gre za sistematično kršitev človekovih pravic in pa razgradnjo institucij ki so pristojne za to, da nas branijo pred kršitvami človekovih pravic. Tudi mm, to ni dovolj omenjeno v poročilu. Še ena točka. Poročilo veliko omenja svet Evrope. To je politično telo in ni politično telo. trenutni osnutek pa ne izpostavlja dovolj dela, ki ga opravljajo naši lastni organi, recimo fra. Če sami ne bomo hvalili teh organov, kdo pa jih bo? Skratka, mislim, da bi morali v poročilo omeniti tudi pomembno delo, ki ga opravlja fra. prav tako v poročilu ni dovolj omenjena islamofobija, afrofobija uh, in pa uh, judofobija. Včeraj je spet prišlo do terorističnega napada in pogosto prihaja do terorističnih napadov na skupine zaradi njihovih veroizpovedi ali pa zato, ker so manjšine. Uh, Skratka, uh, nekatere izmed teh točk bo naša skupina uložila v obliki predlogov spremi. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Renew, gospa Pagazaruntudua, ki pa ni tukaj, zato bo v njenem imenu govorila gospa Intfeld. Hvala, prebrala bom. Uh, izjavo kolegice, potem pa bom še sama dodala nekaj stavkov. Gospa pa Gazantodua pravi, da poročilo n, ne izpostavlja dovolj problemov na področju spoštovanja pravne države. Um, ehm, izjave je treba bolj nijansirati. Poročilo omenja vidike gospodarskih in monetarnih pravic, temeljnih svoboščin, nazila. Uh, eh, vse to je pomembno, ampak problem je v tem, da Eh, niso omenjeni nekateri ključni vidiki, recimo kršenje pravic na področju izobraževanja, eh, kršenje pravic zaradi dezinformacij, zaradi lažnih informacij v digitalnem okolju, sovražni govor, ki se veže na ksenofobijo, rasizem ali ne strpnost. Um, ehm, to ni dovolj omenjeno in eden izmed največjih problemov, s katerimi smo soočeni, je normalizacija to vrstnega govora. Eh, prav tako bi morali bolj izpostaviti vidik pravne države in pomen pravne države. Poročilo vključuje uvodoma ehm, v uvodnih izjavah ideološko pristranskost, ki tukaj ni primerna. Ta poročila so namenjena temu, da pošljemo močno sporočilo drugim institucijam, državljanom in pa drugim državam članicam. Eh, gospa Pagažon Tudua bo, eh, bo uložila nekaj predlogov sprememb za to, da bi dopolnila poročilo. Toliko strani poročevalke v senci, sedaj pa še moje krajše pripombe. Mislim, da eh, ne smemo preveč energije porabiti zato, da bi se izognili temu, da dobimo božično drevesce. Ja, verjetno bo to božično drevesce, ker pač vedno je božično drevesce. Vsak ima pač svoje prednostne zadeve. Eh, jasno je tudi to, da je poročilo ideološko pristransko. Ja, tako pa če vsi smo politiki, to je poročilo, sedaj pa je od odborov odvisno, kakšne predloge spremem pa bodo uložili in računam na fleksibilnost eh, poročevalke. Pripričana sem, da bomo uspeli spogajati dobre kompromisne predloge spremem. Potem kazanje s prstom na določene države. Eh, ja, to je vedno nekoliko sporno. Ampak mi smo želeli ta široki mehanizem za demokracijo, človekove pravice in pravno državo. Komisija bo predlagala nekaj z bolj omejenim obsegom, ampak spet mi smo zahtevali tudi priporočila za države v zvezi s tem. Tako da, dokler je kazanje s prstom pravično, zakaj bi se temu izogibali? Konkretno moramo omeniti probleme, s katerimi smo soočeni. In pa ne nazadnje, navezujem se na to, kar so povedali prejšnji govorniki, soočamo se z problemi v nekaterih državah članicah, eh, eh, pa tukaj niso omenjeni. Govorim recimo o svobodi govora, o pravicah LGBTI skupine. Ehm, številne te zadeve so povezane z porastom eh, skrajno desnega ekstremizma, ki smo ga slišali tudi Eh, tukaj v dvorani včeraj. Skratka, upam, da bomo uspeli uspešno dopolniti in razširiti poročilo in poročevalki želim veliko uspeha. Hvala, sedaj pa poročevalec v senci zelenih, gospa Diana Riva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalki za poročilo. Do sedaj smo dobro sodelovali med seboj in mislim, da se poročilo osredotoča na prave zadeve. Eh, poročilo ocenjuje zadnje dve leti in jasno je, da je prišlo do regresije na področju eh, obrambe temeljih svoboščin in pravic v Evropski uniji in to bi nas moralo skrbeti. Temeljne svoboščine so tudi temelj Evropske unije, zato moramo poskrbiti za to, da bodo temeljne svoboščine napredovale, ne pa da tukaj naredimo korak nazaj, kakor se dogaja v zadnjih dveh letih. V nekaterih državah je situacija kritična, o tem smo že veliko govorili, o tem so govorile različne organizacije, to je omenjeno tudi v poročilu. Skupina zelenih meni, da bi morali poročilo ponekod še razširiti. Bolj moramo izpostaviti temeljne svoboščine državljanov, obsoditi moramo kršitve ki, človekovih pravic, ki so bile storjene pogosto celo strani institucij. Obsoditi moramo kriminalizacijo nevladnih organizacij, ki rešujejo v sredozemlju, eh, potem ovire, za civilne organizacije, eh, obsoditi moramo pomankanje zaščite novinarjev in žvižgačev. Eh, velik problem so tudi eh, umori žensk, potem izpostaviti treba skupino LGBTI in pa poudariti pomen pomoči imigrantom in pa prosilcem za azil. Eh, temeljne soboščine so ogrožene, če ni jasno ločenih vej oblasti in če dopuščamo širjenje nestrpnosti. V zadnjih letih vidimo, da eh, prihaja do uh, krčen, do um, ovir na področju pravice do združevanja in pa izobraževanja in pa. Um, ovir na področju pravice do združevanja in pa izražanja. Eh, prav tako pa moramo omeniti tudi vpliv podnebnih sprememb na temele svoboščine in pravice. Eh, skratka, mislim, da je poročilo dober, dobra priložnost za to, da ponovno povdarimo pomen eh, temeljnih svoboščin, da o njih razmišljamo in da ukrepamo, če te niso spoštovane. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Riva. Jadwiga Wiśniewska w imieniu EKR. Przewodniczący, Szanowni Państwo. Hvala lepa. Gospe in gospodje, želim se zahvaliti poročevalki za osnutek poročila. Mislim pa, da je poročilo nepopolno, da marsikje presega naše pristojnosti in da poročilo ni objektivno. Osredotočiti se moramo na dejstva. tako, kot so opisana v listini o temeljnih svoboščinah. Mislim, da tukaj presegamo naše pristojnosti in da posegamo v suverenost držav članic. Recimo takrat, ko govorimo o pravici do splava ali pa o reproduktivnem zdravju. To so zadeve, ki so v sključni pristojnosti držav članic. Ne morem se strinjati s tem, da je tukaj zapisano, da je kršena pravica do splava. Eh, pravica do splava ni zapisana v listini o temeljih svoboščinah, na katero se navezuje to poročilo. Je pa tam zapisano, da ima vsak pravico do življenja. Na to bi se morali osredotočiti. Poleg tega moramo upoštevati to, da je Evropsko sodišče vedno znova potrdilo, da listine o temeljih svoboščin ne moremo tolmačiti uh, kot uh, listino, ki dovoljuje splav. Prav tako v listini ni nič zapisano o pravicah skupine LGBTI. Pogodba o delovanju Evropske unije pravi, da bi morali spoštovati pristojnost držav članic na področju izobraževanja in pri pripravi uh, šolskih načrtov. Države članice so pristojne za to. No in sem spada tudi spolna vzgoja. Zato se mi zdi neprimerno, če v tem poročilu govorimo o kriminalizaciji spolne vzgoje na polskem. Prosim za mir v dvorani, pravi govornica. Tukaj se sklicujejo na resolucijo iz leta 2019. V tej resoluciji eh, se govori o kriminalizaciji spolne vzgoje na polskem, ampak eh, polske oblasti in pa komisija so vedno znova ugotovili, da tega na polskem ni. Ni kriminalizacije spolne vzgoje, dejansko gre tukaj za širjenje lažnih novic in za dezinformacije. Potem pravica do azila. Tukaj se ne upošteva splošni kontekst eh, migracij. Zunanja razsežnost migracij je bistvenega pomena za evropsko migracijsko politiko. Samo če bomo uh, učinkovito sodelovali z izvornimi državami in pa z državami tranzita, bomo eh, odpravili vzroke za migracije za trgovino in za trgovino z ljudmi. In naj se navežem še na predhodno govornico, ki je govorila o desnem ekstremizmu. Ja, morda bi morali včeraj poslušati gospo Jurovo. Gospa Jurova je rekla, da je treba obsoditi vsak ekstremizem, ne glede na to, na kateri strani je. S tem se popolnoma strinjam. No, pri delu tega odbora vidim, da eh, se pogosto skuša stigma, stigmatizirati osebe, ki branijo svoje pravice in s tem se sama ne strinjam. To je uh, sovražen govor, ki ga vedno znova doživljamo strani levice. No in uh, tudi sama bom uložila nekaj predlogov spremem. No, sedaj se je javilo še nekaj poslancev in poslank besedo bom dal vsem tistim, ki ste pokazali interes za časa govor. Gospod Sarza Lehos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročevalki se zahvaljujem za delo. Vem, da je težko odločiti o tem, kaj vključiti v poročilo in kaj ne. Ampak ravno zato me preseneča, da se v poročilu trikrat neposredno omenja Španija. No, eh, ne glede na to, kakšna so dejstva, bi moralo poročilo biti nepristransko. V poročilu govorijo o političnih zapornikih v Španiji, ampak to ni res. V Španiji ni političnih zapornikov. Nihče ni bil zaprt zato, ker je izražal svoja politična mnenja. To je obtožba, ki je zelo huda, zelo resna. In mislim, da bi morali biti previdni s takšnimi izjavami v tovrstnih poročilih. Uh, Zapr, v Španiji so zaprti samo ljudje, ki so kršili uh, našo, uh, našo ustavo. Potem v poročilu se omenja tudi Ceuto in Melilijo, govori se o neprostovoljnih vračanjih oseb v te enklave iz teh enklav. No, tukaj se mnenja razhajajo. Je pa res, da je pred enim tednom Evropsko sodišče odločilo v primeru vračanj v Ceuto in uh, Evropsko sodišče je jasno ugotovilo, da je bilo pri tem postopku vračanja spoštovano mednarodno pravo in da ta vračanja ne predstavljajo kršitev človekovih pravic. Torej, sami bomo vložili nekaj predlogov sprememb, seveda smo pa pripravljeni na, na nadaljne razprave. Hvala lepa. Gospa Spurek je naslednja. Jestem poslankom z Polski, kjer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem poslanka iz Polske. Nažalost, tam obstajajo kršitve človekovih pravic na številnih področjih. Ženske nimajo dostopa do zakonitega splava to, uh, potem uh, prizadeti so tudi. Prizadete so tudi manjšine, invalidni ljudje, Romi, uh, prihajam iz območja, kjer obstajajo območja brez uh, LGBTI. Nezaslišano je, da so v naših mestih takšne cone. Uh, tukaj gre za čisto sovraštvo. Eh, Poblaščenec za pravice otrok na polskem je rekel, da je dovoljeno tepsti otroke. Prav tako na polskem ostaja, eh, nastaja vedno več pobud za to, da bi uničili naš sodni sistem. Mislim, da bi poročilo moralo omeniti vse te kršitve in probleme in da bi morali v zvezi vsem tem sprožiti alarm. Gospa Intveld, vi ste se želeli odzvati. Ja, želela sem se odzvati na to, kaj je rekla gospa Fotiga o demonizaciji skrajno desnih strank. To je neumnost. Vsak ima pravico do svojih stališč. Ampak jaz se bom odzvala, če bom slišala pripadnike vaše stranke, ki pravijo, da obstaja povezava med migracijami in posilstvom. Uh, ja, če to slišim, potem bom protestirala. To je umazana laž. Eh, la, eh, posilstvo ni mm, problem migrantov, ampak je univerzalni problem. In bolje bi bilo, če bi to razumeli, ne pa, da stigmatizirate celotno skupino populacije z eh, motivi rasizma. To sem kritizirala. Ne, ni važno, če je ekstremizem levi ali desni, ampak vedno bom pa protestirala proti takšnim izjavam. Ja, ja. Če želite dodati nekaj komentarjev, ja, ste. Ja, če se želite odzvati, to lahko naredite, ampak eh, verjetno s tem odpiramo posebno razpravo. Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Prosim, da mi ne pripisujete stališč, eh, ki niso moja. Jaz obsojam nasilje, vsakašno obliko nasilja, ne glede na to, v kateri uh, etnični skupini se pojavi. Ampak biti pa moramo tudi kritični. Uh, nikjer v moji izjavi pa ne vidim potrdila uh, vaše, va, torej ne vidim, kje v moji izjavi ste slišali to, da uh, pripisujem. Uh,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 Prosim, da se tako imenovane stare države vzdržijo um, tega, da nam pridigajo. Gospa Intfeld, upam, da bomo lahko kdaj prijateljsko spili kavico, ampak prosim, da ne zrete na nas zviška. Uh, pa še nekaj, želela bi omeniti protislovje v točkah 5 in 7 v tem poročilu. Prosim, da si to še enkrat uh, ogledate. To je pomembno poročilo in mislim, da bi to vrstna protislovja morali odpraviti. Verjetno bo poročevalki to uspelo. Pravite, da ste proti sterilizaciji. No, tudi sama sem proti temu, sem pa tudi proti splavu. Vi pa ste za, splav, za splav, to se mi zdi protislovje, na katerega sem želela opozoriti. In pa še nekaj mi manjka v tem poročilu. Mislim, da bi morali zaščititi kristijane v Evropi. Um, tudi komisarka Jurova se je izognila odgovoru na to vprašanje. Rekla je, da je za to pristojen nek drug komisar. Je pa res, da smo eh, lani imeli 3000 napadov na kristijane. To je pet napadov na dan. To ni spremljivo. Tukaj govorimo o pravicah žensk, o, pravic, eh, o pravicah Romov. Vsem tem se strinjam, ampak potem je treba zaščititi tudi kristijane. Kristijani so skupina, ki, so, ki je diskriminirana ne samo v Evropi, ampak povsod po svetu. Hvala lepa. Če ni drugih govornikov, bom dal besedo spet gospe Deli. Oziroma ne, slišim, da je tukaj tudi predstavnica komisije, Barbara Nolan. Hvala lepa, jaz sem, sem Natali Štokvelt, je pa res, da delam v enoti gospod Nolan. Hvala, da ste mi dali besedo. Čestitam gospe Deli za odlično poročilo. Poročilo je dobro strukturirano, osredotoča se na mm, prave zadeve, Vem, da to ni enostavno. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci in poslancem za pripombe. Vem, da bo uh, poročevalka težko spravila vse te različne vidike, ampak uh, upam, da ji bo to uspelo. No, uh, to poročilo nam bo pomagalo tudi pri pripravi nove strategije za izvajanje temeljih svoboščin v Evropski uniji. Strategija bo pripravljena predstavljena oktobra, tako da je vaše delo tukaj zelo relevantno in aktualno. V strategiji bomo preučili, kako bi lahko okrepili podporo akterjem verige izvajanja listine o temeljih svoboščinah. Eh, ja, tukaj govorim o eh, organizacijah civilne družbe, o mm, eh, odvetnikih za človekove pravice, o varuhih človekovih pravic. Njihova uloga je ključna pri tem, da zagotovimo, da listina ni samo črka na papirju, ampak postane realnost za vse. Hvala lepa za vaše delo. Hvala lepa za vaše pripombe. Če ni drugih govornikov, dajem besedo spet naši poročevalki, gospa Dali. Hvala. Ja, žal poročilo ne bo tako kratko, kot sem upala. Mislim, da je razprava bila dobra. Dobro je, da je razprava bila tudi nekoliko provokativna. Pogosto so naša poročila preveč eh, medla, prave, pereče razprave pa potekajo v eh, naših sejnih dvoranah. Skratka, mislim, da je razprava bila dobra, živahna. Zahvaljujem se vsem kolegom za njihove prispevke. No, ne bom se ponavljala, ampak jasno je, da obstajajo razlike med. Uh, razhajanjem v stališčih in pa razhajanjem v dejstvih. Uh, je pa res, da imajo vsi pravico do tega, da imajo svoje mnenje, lahko so proti splavu, nimate pa pravice usiljevati tega mnenja drugim. Vi ste rekli, da obstaja protislovje med podpori pravici do splava in pa eh, pozivanju do spoštovanja pravice do sterilizacije. Na nazadnje gre tukaj za ena in isto stvar, gre za pravico ženske o tem, da odloča o tem, ali in kdaj želi imeti otroke ali ne. In mislim, da bi sodišče končno moralo prepoznati to, da je odrekanje, pravici, eh, da je odrekanje pravice do splava, eh, odrekanje pravice ženskam, da odločajo o lasnih telesih. Eh, skratka, ostati moramo pri dejstvih, strinjam se s tem, da moramo biti uravnoteženi, če omenjamo posamične države držati se moramo dejstev in eh, prepričana sem, da bomo tukaj uspeli doseči ustrezen dogovor. Dobro je tudi to, da smo da se strinjamo glede tega, da so uh, gospodarske pravice in pa socialne pravice enako pomembne. No, eh, pa tudi, ko gre za vidike digitalizacije, ja, jaz sem želela, da bi dali prednostni pomen temu, ko smo razpravljali z poročevalci v senci. Uh, no, sem pa vesela, da ste nekateri to izpostavili v današnji razpravi, z veseljem bom to ponovno vključila v poročilo. Ja, ko imaš osnutek poročila, si pač uh, uh, omejen glede na obseg poročila. Uh, eh, Nasplošno pa ugotavljam, da obstaja široko strinjanje med nami. Uh, Pripričana sem, da bomo dobro opravili svoje delo in hvala lepa vsem za prispevke. Hvala za te zaključne pripombe. Aplikacija štiriinosemdeset A mu je pravkar bila um, vzpostavljena, tako da lahko predloge sprememb uh, od sedaj naprej vlagate tudi preko te aplikacije. No, sedaj pa še časovnica. Rok za odložitev predlogov sprememb je 25. februar ob 17. uri in 30 minut. To pomeni, da bomo osnutek poročila lahko sprejeli sredi aprila, morda 15. ali 16. aprila. To bomo še potrdili na plenarnem zasedanju pa bi glasovali maja 2020. Hvala. S tem smo končali za danes zjutraj. Ob 14. uri spet začenjamo z predstavitvijo o umetni inteligenci. Hvala lepa vsem za sodelovanje.